prosim vas, da se posedete. 26. novembra smo končali z zasedanjem, sedaj pa lahko nadaljujemo. Protokol in eh, zapisnik iz 26. novembra je že na voljo. Ali ima kdo kakšen komentar? Ta zasnih. Oj, mi še bo konec.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 spoštovani gospod predsednik današnji dnevni red ima tri glasovanja in sedem razprav nič kar bi bilo nujno prav zato prosim predsedstvo eh, da prekinemo z to zelo drago mikroplenarko v bruslju oziroma da vsaj razmislite o tem da bi to prekinili namreč tega ne potrebujemo hvala gospod gerike to sicer ni eh, bilo zdaj relevantno ampak bomo vseeno unesli v Eh, zapisnik. Ima kdo kakšen komentar na prejšnji zapisnik? Ne, potem ga sprejemamo. Gospe in gospodje, polske oblasti so me obvestile o tem, da je bil izboljen gospod Česlav Hok in eh, gospod Slavomir Klozovski. Od 27. novembra naprej sta eh, člana parlamenta, zamenjala pa bosta gospoda Mareka Jozefa Grobackija in Davida Bogdana Jačikjeviča. Dobrodošli v našem parlamentu. Danes uh, eh, imate.